vsem svetu, ki ne plačujejo davkov. Um, um, in predvsem, ko govorimo o evropskem načinu življenja, ne smemo zatisniti oči pred uh, umiranjem ljudi v sredozemlju. Uh, veliko je tudi v veliki revščini. Um, uh, um, torej um, gospa von der Leyen, naša skupina um, levice noč eh, nam se zdi, da si Evropa in tudi planet zasluži eh, boljše, kot je ta kolegi. In naslednji je na vrsti gospod Legutko za dve minuti. Uh, Hvala, gospa predsedujoča. Vaša komisija je eh, priložnost za nov začetek in upam, da bomo doživeli ta nov začetek. Moja skupina vas podpira v marsičim in sicer vas podpiramo pri iskanju kompromisa za proračun. Podprli vas bomo pri odpiranju eh, notranjega trga za storitve, pri iskanju trajne rešitve za migracije, pri izvajanju ambicioznih podnebnih načrtov, vendar moram poudariti, da želimo podpriti tudi tiste skupnosti, eh, ki trpijo zaradi vedno večjih ambicij pri podnebnih ukrepih. Nikoli ne bo nacije EU. EU je sestavljena iz 27 ali 28 suverenih držav in dve državi si nista enaki od teh. In zato tudi ne smemo umakniti pravice veta. Torej, Evropski svet določa agendo Evropske unije in ne Evropski parlament. Potem ne smete nadaljevati s prakso prejšnjih komisij, s tem, da eh, kršite duh in črko um, pogodb. Pogodbe. Eh, ne glede na to, kar slišite v parlamentu ali pri sestankih v Bruslju, je Eh, so tudi zelo drugačni pogledi v skupnostih po državah članicah glede tega, kaj eh, naj bi storili in kaj ne. In zato eh, moramo izvajati politiko, ki temelji na dokazih in ne obratno. Hvala, gospod von der Leyen. Želim vam veliko sreče. Gospod Cani dobi besedo za dve minuti. Gospod predsednik, predsednica von der Leyen, končno po mesecih sporov, med eh, različnimi mnenji imamo sedaj komisijo, vendar žal v času največje krize, ki jo doživljajo evropske inštitucije, imamo najšipkejšo komisijo, komisijo, ki eh, se je že rodila z eh, določenimi težavami in zgleda, da bo to tudi slepa komisija, komisija, ki ne razumela sporočila državljanov, evropskih državljanov, ki eh, ne želi spremeniti pristop pristopa do reševanja današnjih problemov. V vašem današnjem govoru ste govorili o uravnoteženosti med spoloma, o novi, novem zelenem dogovoru, ampak to, kar razmišljajo eh, državljani, ko se zbudijo zjutraj, ni ali ima Evropska komisija uravnoteženost spolov spolov, temveč kako najti delo, ali bodo imeli dovolj denarja do konca meseca. Tudi pri zelenem dogovoru, s, eh, zelenem dogovoru je vaš pristop zelo ideološki in to ne sme voditi do eh, slabše konkurenč, slabšega konkurenčnega položaja evropskih podjetij. Veliko smo že storili, drugi zaostajajo za nami, ki morajo opraviti svojo nalogo. Vaši ukrepi ne smejo biti še na dal na, um, ovira za razvoj. Nisem pa slišal, uh, da bi govorili o pomembnih uh, elementih in sicer uh, grožnja naši konkurenčnosti, ki prihaja od zunaj. Nisem slišal, um, kako pri, uh, spremeniti delovanje notranjega trga. Nisem slišal nič o socialnem dumpingu, nisem slišal nič o davčnem dumpingu in o deindustrializaciji. To so procesi, ki potekajo delajo v Evropski uniji in ki izkrivljajo notranji trg. Ta skupina bo eh, rekla ne in to s ponosom, eh, kajti s, tem, s to nemobilnostjo želite uničiti Evropo. Morate razumeti napake dosedanjih politik. In um, treba je spremeniti smer, to zahtevajo evropski državljani in državljanke, drugače pa Evropa ne bo imela prihodnosti. Hvala lepa gospa predsednica Keller dobi besedo za dve minuti. Komisija prevzima svojo funkcijo v času, ko nam podnebne spremembe ne puščajo veliko časa za ukrepanje. In veseli nas, da je to ključna prioriteta eh, Evropske komisije in tudi 90 odstotkov evropskega prebivalstva. Vendar te, eh, ta gesla se bojimo, no, bodo, da jim ne bodo sledila dejanja. dejanja. Kajti, ko gre za trgovinsko politiko, je to treba naprimer mora upoštevati. Vesela sem, da je več žensk kot doslej v Evropski komisiji. Nekatere vlade pa so proti temu, da bi v svojih eh, eh državah imele ustrezno zastopanost. Eh, tako je evropska družba bolje zastopana v Evropski eh, komisiji. Nekateri kandidati so dobri, o drugih pa dvomimo zaradi interesnih konfliktov, um, potem, ko gre eh, za evropske vrednote, za vladavino zakonov in za pravico ženske. Ne bomo podprli komisijo, eh, ki ni jasna glede tega, ampak, ko boste prevzeli pobudo za varstvo podnebja, za krepitev socialne Evrope, za izboljšanje pravne države, smo več kot pripravljeni vas pri tem podpriti, ampak zdi se. Eh, in eh, kritizirali pa vas bomo, če Evropa ne bo odločna. Um, Evropa mora delovati sedaj in morate imeti dovolj moči za spremembe tudi napram svetu morati zagovarjati ta stališča. Človekove pravice za vse, vladavina zakonov za vse. Želimo, da delujete, kaj ti skrajni čas je. Zato vam ne damo rdeče kartice, čeprav smo eh, opozorili že večkrat na naše probleme in nismo dobili odziva. Ne damo pa vam tudi bjanko menice in zato se je naša skupina odločila, da se bomo vzdržali. Eh, vendar upamo, da bo vaša komisija eh, pridobila naše zaupanje. Želimo vam veliko moči, veliko poguma in veliko energije. Ne samo, da držite celino skupaj, temveč, da boste zagotovili tudi napredek na tej celini. Predsednik Šolo za dve minuti. Ja Gospa eh, predsednica, Veliko področje je, kjer bo komisija morala dokazati svojo kapaciteto, svojo motivacijo, da želi izpolniti pričakovanje evropskih državljanov. Moramo pa priznati, ehm, še nikoli Evropska unija ni imela tako ambiciozne komisije na področju digitalizacije. Nikoli nismo imeli takšne komisije, ki bi na takšen način Eh, upoštevala tudi eh, vladavino prava, eh, pa enakost spolov. To pomeni, da vsi dobijo možnost, da se izrazijo. Treba je tudi zajamčiti temeljne pravice. In nikoli še ni obstajal tak dialog, da bi skupaj ustvarili politično agendo. Parlament je tudi pustil svoj pečat pri vašem programu. Naša skupina bo zato podprla vašo komisijo, gospa predsednica, ampak to ne bo objanko ček. Vse tisto, kar ste obljubili na področju enakosti, na področju okolja in digitalizacije, vse to bomo spremljali. Ni dovolj, da izražate zgolj želje. Zato, da bodo programi eh, izvajani, potrebujemo jasno partnerstvo tudi z Evropskim parlamentom. In to partnerstvo bo temeljilo na zaupanju. Brez takšnega partnerstva ne bo rezultatov in brez možnosti rezultatov tudi Evropa ne bo napredovala. Zelo pozorni bomo pri predlogih, ki jih boste podajali. Vsak komisar ima ključno vlogo za to, da eh, ljudi navdahne spet eh, in navduši za Evropo. Eh, in sicer povsod, od severa do juga, od vzhoda do zahoda, vsi imamo Eh, isto nalogo, namreč da obnovimo evropski projekt. Zato pa niso dovolj zgolj lepe obljube in izjave, ampak bomo to dosegli samo s konkretnimi ukrepi, s katerimi bo Evropa postala bolj koristna za državljane. In uh, s tem v mislih bomo glasovali danes. Hvala. Hvala, predsednica Garcia Perez, tudi dve minuti. Hvala. Maja letos so evropski državljani nam poslali jasno sporočilo. Želijo si Evrope, ampak ta Evropa mora biti drugačna, prenovljena. To mora biti Evropa, ki bo prostor priložnosti in uh, skupina socialistov ima jasno pred očmi, kakšno bo naše delo v naslednjih petih letih. Trudili se bomo za bolj ekološko Evropo, za bolj feministično Evropo, za bolj socialno Evropo. In upamo, da bo tudi komisija delovala v tej smeri odgovorno. Upam, da boste pogumni. Dovolili vam bomo, da delate tudi napake, ampak nikoli pa ne bomo dovolili, da bi se vdali, da bi obupali nad izzivi, eh, s katerimi se Evropa mora soočiti. In zato bomo zelo pozorno spremljali vaše delo. Eh, zelo bomo zavezani Evropi, zavezani sodelovanju, nadzorovali vas bomo ampak prepričana sem, da nas čaka pet let intenzivnega dela za to, da vrnemo upanje državljanom. Ti državljani so zunaj uh, Evropskega parlamenta in veliko pričakujejo od nas. Hvala. Predsednik Weber, dve minuti. Predsednik, vi. Gospod predsednik, živimo v času, kjer so ekstremna stališča zelo popularna, predvsem na družbenih medijih in predstavitev Ursula von der Leyen je bila zelo dobrohotna in sicer um, dobili smo ponudbo, da skupaj delamo za to celino. Predstavila je močno ekipo, ki je motivirana, ki se bo lotila dela in danes ji bomo dali demokratični mandat komisarji so bili predlagani strani držav članic preko sveta. Vendar uspešni bodo v svoji funkciji, če bodo sodelovali z Evropskim parlamentom. Torej, eh, parlament in komisija morata vzpostaviti partnerstvo za skupno Evropo. To je odgovornost, ki je naša. In če sedaj slišim, kako levica in žal tudi mnogi iz vrst desnice, Eh, z agitacijo govorijo že o novi komisiji, napadajo, um, se izmikajo odgovornosti, potem je najboljši odgovor močan, da uh, komisiji. Torej, želimo, da uh, bo rezultat te komisije močna in enotna Evropa. Hvala. In sedaj sledi glasovanje. Želim vas obvestiti o tem, da bo obrazložitev glasov jutri izjemoma, lahko pa jih posredujete tudi v pisni obliki, kolegice in kolegi. V skladu s 125. členom poslovnika komis, eh, parlament z večino potrdi ali zavrne komisijo s poimenskim glasovanjem. Um, če bo komisija dobila večino glasov, bom podpisal ustrezno pismo o soglasju Evropskega parlamenta komisiji. To bom posredoval eh, predsednici komisije in tudi svetu. Eh, Evropski svet bo na tej, ba, na tej osnovi uradno imenoval komisijo. Torej, poimensko glasovanje o komisiji glasujemo. Ali ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Approvato. Sprijeto 461 za, 157 proti, 89 se jih je vzdržalo.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 presidente prenda posto spoštovana gospa predsednica prosim vas da spet sedete preden bom podpisal akt o imenovanju Želim povedati parlamentu, komisiji in svetu, da smo zelo ponosni na delo, ki ga je opravil Evropski parlament. To je bil demokratični proces, resen proces, transparenten proces, upoštevajoč pogodbo in tudi poslovnik Evropskega parlamenta. Želim se zahvaliti eh, parlamentarnim odborom, njihovim predsednikom, vsem poslancem in političnim skupinam. Želim povdariti, da je tudi administracija opravila pomembno delo in želim se ob koncu zahvaliti tudi um, tisku, medijem um, za pozornost, ki so jo namenili našemu delu. Um, um, želim um, predsednici von der Leyen vse najboljše in veliko uspeha pri delu in sedaj bom podpisal to pismo. In moram priti do vas, da vam izročim to pismo. Eh, Sedaj pa bomo nadaljevali po dnevnem redu, ki je predviden za današnjo plenarno zasedanje. Čakajo nas pomembna glasovanja, najprej o poročilu Kajli, uporaba solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Grčiji. To je enotno glasovanje, glas, eh, poimensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprijeto. Večina poslank in poslancev, tri petine. Potem uporaba instrumenta prilagodljivosti, poimensko glasovanje. La Konec glasovanja. tudi to je sprejeto. Potem poročilo Holmajer o uporabi solidarnostnega sklada, poimensko glasovanje, glasujemo. Chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto. In spet poročilo Holmajer Gardija Zabal, proračunski postopek za leto 2020. 2020 skupni predlog, poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Svet želi besedo. Minister, beseda je vaša. Gospod predsednik, gospe in gospodje. Čestitam vam eh, za to, da ste glasovali o proračunu za leto 2020. Svet zadovoljstvom ugotavlja, da je Evropski parlament potrdil dogovor, ki je bil dosežen v spravnem postopku 18. novembra. Eh, in to s tako veliko politično podporo to priložnost eh, bi rad uporabil tudi za to, da se zahvalim gospodu Fanhovru, predsedniku odbora za proračun in pa poročevalkama eh, Moniki Holmajer in Ajder Gardija Sabal ter tudi vsem drugim članom Evropskega parlamenta, ki so sodelovali v tem proračunskem postopku. Hvala vsem za konstruktiven pristop. Zahvaljujem se tudi komisarju za njegovo podporo pri tem delu. Torej, najlepša hvala vsem. il progetto comune su cui. Torej, skupni predlog, um, za katerega se je dogovoril spravni odbor 18. januarja, je bil eh, potrjen tako strani parlamenta kot tudi sveta. In sicer gre tu za 340. člen pogodbe o delovanju Evropske unije. Eh, proračunski postopek za proračun leta 2020 je s tem zaključen. in s tem je tudi sprejet eh, proračun. In sedaj eh, bom eh, podpisal ta proračun. E Kolegice in kolegi, prekinjamo zasedanje za nekaj minut. Hvala. E in hvala tudi za vaše sodelovanje um, danes do povdan.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 No, no, no, se m'ha espassa. No se m'ha espassa. Bona missa.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 It's a fast-moving, adrenaline-packed drama by Spanish director Rodrigo Sorogoyen that skewers the wheeling and dealing of government. Ona je že najnejedozvoljeno, da je pa pokaz čakala.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 Grazie, buongiorno, passiamo. Hvala. Sedaj sledi podelitev nagrade Lux. Vabim kolegice in kolege, da sedejo. Kje pa je komornik? Gospe in gospodje, imenovanja za nagrado Lux 2019 se glasijo: Nerešeni primir Hammarskjöda, Mats Brügger, Bog obstaja, ime je Petronija, Tiona Mitevska in kraljestvo Rodrigo Sorogojen. Pozdravljamo. Dansko, švedsko, nemško koprodukcijo um, in sicer režiserja Maca Brükerja in Peter Engler igral. Representing the North Macedon za Severno Makedonijo, Belgijo, Slovenijo, Francijo, to koprodukcijo Bog obstaja mi je pod Petrunja, režiserka Tiona Metevska, Zorisa Niševa in Eh, Elabina Mideuska kot proizvajalka filma. And representing the in za špansko-francosko koprodukcijo Kraljestvo um, Antonio de la Ture, um, igralec in režiser Rodrigo Sorojen. Thank you. President will now award the European Parliament. Predsednik bo zdaj podelil nagrado Lux za leto 2019. Cari registi. Dragi režiserji, avtori, gospa komisarka, podpredsednik. Dobro. Kar, eh, drage kolegice in kolegi, eh, ki eh, no, eh, pomaga razumivati eh, realnost, eh, nam pomaga pri tem, da razumemo sebe. Eh, in kino opisuje družbo, ki je vedno zelo kompleksna in jo je težko včasih pripovedovati. In